volitve. In na tej osnovi uh, bom upoštevala vse komentarje, ki ste jih podali in temu ustrezno prilagodila strategijo. President. Najlepše eh, hvala, gospa visoka predstavnica za zonanje zadeve in podpredsednica komisije. In sedaj po dnevnem redu bomo poslušali spet vašo izjavo o srečanju na vrhu med EU in Kanado tri predlogi rezolucije so bili uloženi. Ja, se upravičujem. Gre za eh, sporočilo, ki ga bom podal na koncu razprave. Sedaj pa spet dajem besedo baronici Ashton, zato da poda svojo predstavitev. Canada, of course, is one of the oldest and most. Kanada je seveda eden najstarejših partnerjev in somišljenikov Evropske unije. Na veliko področjih sodelujemo tako bilateralno kot na celem svetu. Imamo tudi skupno zgodovino, skupne vrednote, ki jih vsi ohranjamo. In na tej podlagi sodelujemo in ščitimo skupne interese. Seveda to delamo v dobro državljanov v Evropi in v Kanadi pa tudi za zagotavljanje varnosti in pa blaginje na celem svetu. Zato gre za zelo pomembno razmerje. Zato moramo tukaj tudi investirati, nalagati v to razmerje. In to je tudi namen naslednjega vrha ki bo potekal 5. maja v Bruslju. In tudi čas je pravi, to namreč pomeni, da bo tudi Kamna, da takrat predsedovala vrhu G8 in G20 in tako bomo lahko na vrhu med EU in Kanado tudi pogledali, kaj vse se bo dogajalo na obeh drugih vrhovih. Kako, kaj lahko storimo v zvezi za trajnostno gospodarsko rastjo, za regulacijo finančnih trgov in pa z bojem proti neširjenju nuklearnega orožja. Namerava se tudi odeležiti srečanje ministrov v Kanadi, kjer bomo tudi razpravljali o tem. Razpravljali bomo lahko tudi o bilateralnih odnosih med EU in Kanado in kako bomo sodelovali pri mednarodnih krizah. Osredotočili se bomo na poglavitne teme. Tudi temu se bomo posvetili, kako lahko posodobimo odnose med Evropsko unijo in Kanado in tudi kako lahko zagotovimo podporo na najvišji političi ravni za to, da dosežemo Um, tudi čim hitrejši spo, trgovinski sporazum. Pregledali bomo tudi prve tri kroge pogajanj in tudi dali nov zagon tem pogajanjem, upoštevajoč pomen za širjenje trgovine in pa krepitev delovnih mest. Ta vrh mora podati jasen signal, da EU in pa Kanada zavračata protekcionizem in se bomo tudi ponovno zauzemali za vključevanje sklepov iz Dohe. Poleg tega pa se bomo posvetili tudi potovanjem brez vize. Želimo potovanja brez viz v Kanado za vse državljane Evropske unije čim prej. Razpravljali pa bomo tudi o sodelovanju in upravljanju s krizami, ki jih je vedno več. Vedno več tudi operacij poteka, recimo tudi operacija v Afganistanu, kjer zgledno sodelujemo s Kanado. Tudi Haiti bo na dnevnem redu tega vrha, zakaj je jasno. Kanada igra zelo pomembno vlogo Haitiju, na Haitiju in eno področje, kjer moramo okrepiti naše skupne moči, je povezovanje kriznega menedžmenta pri dolgoročnem načrtovanju tudi. To sem tudi že izpostavila na New Yorkski konferenci o Haitiju, konec marca, kjer smo bili tudi sopredsedujoči skupaj z Kanado in drugimi državami. Skupaj z komisarjem Pibalksom in gospo Georgijevo smo v New Yorku lahko povedali, da bomo prispevali več kot 1,3 milijard evrov k ponovni obnovi na Haitiju. Evropska unija in Kanada se zauzemata za ponovno obnovo Haitija, zato da bo imel boljšo prihodnost. Posvetili se bomo tudi podnebnim spremembam in bomo se navezali na post-Kopenhagen in na sklepe iz Kopenhagna. To bomo še nadaljevali na dnevnem redu in se bomo pogovarjali o skupnih politikah. Obstaja velika podpora za to, da bi se moralo sodelovanje med EU in Kanado osredotočiti na, finan na mehanizme financiranja in na podporo čistega razvoja. To bo zelo pomemben element naše razprave. Učinki podnebnih sprememb so najbolj vidni na arktičnem področju, na kar se bomo osredotočili. Tam je zelo pomembno, da ohranimo tudi biodiverziteto tako na kopnem kot v morju. Zaščita populacije je bistvenega pomena, kot se verjetno tudi spomnite iz mojega, moje prezentacije na marskem, marčovskem zasedanju. Kanada se strinja z nami, kar se tiče interesov ohranjanja vrst tudi na Arktiki. Ko pa govorimo o posodabljanju tudi in nadgrajevanju odnosov od med Kanado in Evropsko unijo, imamo tudi sporazum iz leta 1976, ki še vedno velja, ampak smo ga tudi razširili tudi na skupne eh, zunanje zadeve in na druge področja. Torej moramo posodobiti ta sporazum, zato da bomo lahko vključili tudi trgovinski sporazum in druge. V svetu novih izzivov, kjer se stalno vse spreminja, potrebujemo dobre partnerje in Kanada je eden izmed najpomembnejših. Torej, upamo, da bo ta vrh zelo produktiven in da bodo rezultati dobri. Hvala. Uh, Hvala lepa, gospa Ashton. Sedaj pa gospa Jegle za minuto in pol. Hvala, predsedujoči. Spoštovana visoka predstavnica, podpredsednica baronica Eštonova, spoštovani kolegice in kolegi. Hvala lepa, gospa podpredsednica, za vaše obširne razlage. Kot namestnica predsednice delegacije za Kanado v Evropskem parlamentu me posebej veseli, da že vnaprej obravnavamo o vrhu v Kanadi Tukaj v parlamentu, kot veste, smo morali glasovanje predstaviti na maj, ampak tukaj bi nakratko rada predstavila glavne točke za Evropsko ljudsko stranko. Od leta 1959 je Kanada ena najstarejših in najtesnejših partnerjev Evropske unije. Evropska unija in Kanada imata veliko skupnih vrednot in se izredno zauzemata za multilateralni boj proti, oziroma obvladovanje izzivov. Kanada ima 2010 predsedovanje G8 in bo tudi predsedovala temu vrhu. Kar se tiče tekočih pogajanj za obširen sporazum za gospodarstvo in trgovino med Evropsko unijo in Kanado, je pomembno, da ohranimo dobre odnose med partnerjema, da jih poglobimo in okrepimo na naslednjem vrhu. Zato v naši skupni resoluciji zahtevamo oziroma predlagamo, da se posebej posvetimo skupnim izzivom, predvsem kar se tiče gospodarske, finančne krize, zunanje varnostne politike, sodelovanja pri razvoju, podnebne politike in pa pogajanj v krogu dohe, da se tega lotimo tudi koordinirano in koherentno. Zahtevamo pa tudi, da bi se problematiko obveznih viz za državljane EU iz Češke, Bolgarije in Hrvatske ki jih je uvedla Kanada, da se to reši na tem vrhu. Uvedba nove pisarne za vize v, na veleposlaništvu v Pragi je nekaj, kar velja izredno pozdraviti. Rada pa bi tudi povdarila, da sem prepričana o tem, da prihodni vrh EU Kanada, da bo okrepil že oske in dobre odnose med EU in Kanado. Hvala za vaš angažma in za vašo pozornost. Hvala. Hvala lepa. Gospa Jegle, besedo pa dajem gospodu Joanu Enču za dve minuti in pol. Uh, uh, Hvala lepa. Kot je povedala že visoka predstavnica, bi raz tudi jaz povedal, da je Kanada ena izmed naših najstarejših trgovskih partnerjev. Letošnji vrh je pomemben tudi zato, ker gre za to, da poglobimo te dobre povezave za Kanado na vseh področjih, na področju gospodarstva, podnebja, če jih ne vedem le nekaj. Zato pozdravljam vse korake, ki so bili že storjeni v zvezi z sklenitvijo obširnega sporazuma za gospodarstvo in trgovino in upam, da, bo to lahko, da bomo to lahko privedli do uspešnega zaključka. Zaradi trenutnih eh, kriz in pa podnebnih sprememb bi rad opozoril za to, da moramo najti alternativne vere energije in s tem upoštevati posebnosti vsake posamezne države. Obe regiji se zauzemata za tehnologije za malo umetnih snovi. Hkrati pa moramo poglobiti tudi sodelovanje na energetskem področju in na področju Arktike. Obstaja nekaj zelo kočljivih točk, ki jih bodo obravnavane na vrhu podnebne spremembe, ogrevanje podnebja, stabilizacija finančnih trg in gospodarstva, um, sporazum CITES in pa sporazum EU-Kanada. To so točke, ki jih je treba omeniti. Če pomislimo na izkušnje, ki smo jih skupaj nabirali v preteklosti, potem vemo, da sta ZDA in Kanada da boste lahko uspešno prišli do zaključka, do skupnega zaključka. Uspelo nam bo govoriti o teh tem, uspelo nam bo skupaj iti v prihodnost in želimo, da boste čim obe partnerici imeli od tega čim več koristi. Načelo so razmernosti je odločilno pri tem, odnosu in zato upamo tudi, da bo Kanada odpravila vize za državljane nekaterih držav Evropske unije, zato da bodo vsi državljani obravnavani enako. Rad bi opozoril tudi na to, da po mnenju Evropskega parlamenta bi bilo nujno potrebno, da se pri sprejemanju kateregakoli mednarodne, katerekoli mednarodne pogodbe, da se vključi tudi Evropski parlament že od samega začetka. Pozivamo komisijo, da v vsakem trenutku izčrpno obvešča Evropski parlament o doseganju trajnostnih um, rezultatov pogajanj. Hvala. Wolf, uh, Hvala lepa, sedaj pa ena minuta, gospod Klinc Wolf, minuta in pol. Hvala lepo, gospod in gospodje. EU in Kanada imata dobro delujoče partnerstvo, ne le na področju gospodarstva, temveč tudi pri vprašanju zunanje politike. Tukaj mislim na Iran, Afganistan, Haiti in druge podobne primere. Kljub temu pa je pred nami kar nekaj težkih izzivov, ki jih bomo zagotovo obvladali. Ravno zato, ker imamo tako tesno prijateljstvo in partnerstvo. Tu mislim na pet točk. Prvič, res moramo sedaj reči Bobu Bob pri financiranju, pri regulaciji finančnih trgov. G20 je veliko obljubil in prepričan sem, da je potrebno, da na vrhu G20 v Torontu, torej pod kanadskim vodstvom, dejansko se pokaže, da G20 države tudi naredijo, kar rečejo. Drugič, pri podnebni politiki smo tesno povezani pri naših ciljih. V Evropi se marsikaj lahko naučimo od Kanade pri CCS in pri razvoju na tem sektorju in upamo, da se bomo lahko tukaj dogovorili o skupnih standardih zmanjševanja. Tretjič, potrebujemo nov trgovinski sporazum in mislim, da so tu naši cilji zelo podobni. Dve točki bi opomnil, kjer pa še moramo kaj storiti, kjer obstaja namen, da se nekako približamo, kjer pa se zaenkrat še razhajamo. Na eni strani pri eh, potovanjih brez viz, to ste že omenili, gospa visoka predstavnica, upam, da bo res uspelo, da boste etnične manjšine iz evropskih. Um, Evropske unije obravnavali enako kot druge, potem pa drugo pa je sporazum o podatkih potnikih, ki je potekel lani in potrebujemo novo pravno podlago, zato da bomo lahko to osvežili in ta nova pravna podlaga mora zagotoviti, da to, kar mi smatramo kot, šlo, kot pravice državljanov, res upoštevamo. Ni dopustno, da bi vse informacije o imenih, eh, podatki o rojstvu, o kreditnih karticah postali dostopni in da bi prišlo do zlorabe, kar je možno v današnji dobi. In tu moramo ustvariti pravno podlago, ki bo res tudi zadostila našim predstavom o državljanskih pravicah v Evropski uniji. Hvala. Hvala lepa, gospod Klinc, sedaj pa gospod Reinhard Bütikofer. Dve minuti gospod predsednik, gospa podpredsednica. Kanada je za Evropsko unijo dober prijatelj, pomemben partner, pomemben mednarodni akter in Kanada je demokracija, ki je že dolgo zrela in od katere se lahko marsika naučimo. Vendar pa ravno, če je že dolgo tega, odkar smo sprejeli resolucijo o Kanadi, v tej hiši, moramo pa ravno zaradi takšne rezolucije se resneje ukvarjati z odnosi med Kanado in Evropsko unijo, kot smo to storili v trenutni resoluciji. Moram reči, da je meni prav nerodno. Nerodno mi je, da od številnih skupnih izzivih, da tukaj govorimo, da pa tukaj vmes ni omenjena Arktika zaščita Arktike s cili in standardi se tukaj sploh ne pojavlja. Arktika je samo v enem odvisnem stavku in da bo Kanada, Švedsko, Finsko, Islandijo in drugo, jih, da jih ni želela udeležiti pri srečanju v Arktiki, to se pa enostavno zamolči. In kar nerodno mi je, da ni omenjen problem nahajališč nafte in modroplavutega tuna in pa problem lovljenja tjulnov. Saj no je treba, da provociramo Kanado, ampak če resno razpravljamo z prijatelji, potem je nesmiselno in nedostojanstveno, da ne omenjamo problemov, ki jih imamo. Ne omenja se, da Kanada ni odigrala pozitivne vloge v Kopenhagnu in tudi problem vizumske politike, predvsem do Češke, in Romov iz Češke, tudi to se mi zdi, da je treba bolj povdariti. Torej, v imenu dobrega prijateljstva sodelujmo, ampak ne smemo pa kar zamovčati težav, kajti to ne bo nikomor koristimo in zato se bo moja politična skupina zauzemala za to, da ko bomo glasovali, da bomo poskrbeli za to, da bodo problemi nahajališča um, nafte in pa uvoza tjulnov tudi še vključena. Hvala. Hvala lepa, dragi kolega. Sedaj pa Filip Bradborn, dve minuti. <clears throat> Gospod predsedujoči, hvala lepa. Ko sem predsednik delegacije za odnose s Kanado, zato toplo pozdravljam to resolucijo. To je prva resolucija pred vrhom EU-Kanada. Kako je že bilo povedano, je Kanada ena najstarejših partneric v Evropi in Krepitev odnosov preko Atlantika je prednostna naloga za obe strani. Še enkrat, kako je povedala visoko predstavnica, pogajanja napredujejo zato, da bi sprejeli obsežen sporazum, ki bo lahko predstavljal podlago za trgovinske sporazume s tretjimi državami v prihodnosti. Parlament bo moral ta sporazum potrditi in upam, da bo komisija, parlament in parlamentarno delegacijo, še posebej odbor za trgovino, ohranila vključen v vse stopnje teh pogajanj. Resolucija, ki je pred nami, je takšna, da jo lahko podprem, kajte je strnjena in se drži vprašanj, ki smo jih razpravljali na vrhu in naših odnosov z kanadsko vlado. Zato je to pozitiven način za delo naprej in kaže tudi pripravljenost parlamenta, da krepi odnose z najstarejšim trgovinskim partnerjem. Tako lahko izboljšamo ugled parlamenta in to nam lahko koristi tudi pri prihodnih pogajanjih z drugimi tretjimi državami. Hvala. Hvala, gospod Bradburn. Sedaj pa ima besedo gospod Joe Higgins za dve minute in pol. President. Gospod predsedujoči, nobena ocena ni bila izvedena o socialnih, okoljskih in gospodarskih posledicah gospodarskega sporazuma med Evropsko unijo in Kanado. Kanadska kanadski sindikat javnih uslužbencev, ki ima 6000 oziroma 600 tisoč uslužbencev v prometu, drugih državnih službah in tako naprej, je resno zaskrbljen zaradi takšnega sporazuma nacionalna zveza državljanov, ki delajo v javnem sektorju, ima 340 tisoč članov in tudi one so zelo zaskrbljene. Tako je pa tudi neko drugo združenje, ki ima 165 tisoč članov, Ti delovci so zaskrbljeni, kajti dobro vedo, da bi tak sporazum bil uveden samo za interese velikih podjetij v EU in Kanadi in ne v interes delavcev in socialne pravičnosti. Tako evropsko kot kanadsko sodelovanje želi zmanjšati zagotavljanje storitev v Kanadi, samo da bi izboljšali dobiček. Oni menijo, da je ta sporazum način za uvajanje privatizacije v javni promet, zagotavljanje vode in elektrike. Tak sporazum bi bil zelo slab za pogoje za delo kanadskih državljanov in tudi njihovo plačilo lahko bi šlo za dirko proti dnu, podobno kakor smo videli v Evropi, ampak Evropska komisija sama podpira pravice, da bi zasebne družbe zagotavljale storitve in izkoriščale delavce. To se je izkazalo, ko je komisija Luksemburško državo prehljala pred sodišče, ker je želela zagotoviti, da bi imeli delavci imigranti enake pravice kot delavci v Luksemburgu. V Kanadi je veliko multinacionalk, nekaterih tudi iz EU in v državah, kot je Bolivija, smo se srečevali s privatizacijo vode in njihov negativni učinek je viden že v Kanadi. Državljani v Kanadi so se na srečo pripravljeni boriti proti temu, ampak morali bodo biti pozorni. Evropski javni sektor in sindikati iz javnega sektorja so prav tako zaskrbljeni. Zato pozivam tako kanadske kot tudi sindikate iz EU, zato da bi izvedli pravo kampanjo, da zavarujemo javno lasnino javnih storitev z demokratskim nadzorom, ne pa z povečanjem zasebnega dobička ne samo na ravni voditeljev, ampak zato, da bi dejansko bili vključeni ljudje na terenu, da se zavrujo njihove storitve. Hvala. Hvala, gospod Higgins. Sedaj pa gospa Ana Rozbah za minuto. Hvala. Evropa in Kanada sta dolga leta dobro sodelovali in zato je dobro, da stremimo k več proste trgovini, ampak sprašujemo se, ali je trenutna metoda res najboljša, če pogajanja trajajo tako dolgo. Morda je evropski aparat preveč okoren za obvladanje takšne um, naloge. Radi bi neko prostotrgovinski sporazum. Ne želimo pa dopustiti zakolov, ki kršijo vse pravice živali. Uh, Kanada bi rada tudi zaščitila svoj uh, prometni režim in tudi, kar se tiče vzhodno-zahodnega prahoda, imajo svoje interese. Tu gre za želje vseh, ki želijo na severni polobli in lahko rečemo, da ne smemo dovoliti prostega prevoza za. Eh, ladje, ki prevažajo nafto, drugače bo vsa zaščita odpadla. Hvala. Sedaj pa gospod Mölcer za minuto in pol. Predsednik, kot da ne bi bilo že dovolj nerodno, da sredi pogajanj o gospodarskem in prostotrgovinskem eh, eh, sporazumu, da so prišle na dan informacije, pa sedaj slišimo še, da naj bi Kanada bila prisiljena k prilagajanju s temi sporazumi, k nekem prilagajanju avtorskih pravic in zakonodaj v zvezi s tem. Tukaj naj bi se občinam prepovedalo, da uporabljajo določene pravila. Seveda je smiselno, da se razpiše večja, uh, večja naročila in seveda obsta morajo obstajati tudi pravila, da ne bo korupcija prevladala. Če pa že naše občine tožijo, da ne morajo si pomagati socialno angažiranimi podjetji, ampak da morajo dati prednost velikim koncernom, potem ne vemo, zakaj moramo to prisiliti druge države v to. In če se vlade potem lahko odločijo za razne tožbe, potem postane jasno, če te tožbe temelijo ravno na tem sporazumu o prosti trgovini, potem to kaže, da smo se premalo naučili in da gremo še naprej po poti neoliberalizma. Če bo EU res se zauzemala za svoje državljane, potem mora to tudi storiti in zaključiti to pot in mora biti tudi ob strani prijateljskim narodom, kot je Kanada. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Preda za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej želim, kakor moji kolegi, povdariti dejstvo, da je vrh EU Kanada zelo pomemben dogodek. Lahko poglobimo partnerstvo, ki ga imamo s to odlično demokracijo. Naši odnosi so zelo pomembni za Evropsko unijo kaj ti Kanada si z nami deli vrednote in že dolgo smo tesno povezani z njimi. Obenem vas želim opozoriti na deklaracijo iz prejšnjega vrha EU Kanada, ki je bila maja 2009 v Pragi. Tam smo navedli skupne cilje, da bi poglobili svobodno in varno gibanje ljudi med EU in Kanado, zato da bi zagotovili potovanje brez vizumov v Kanado za vse državljane EU. Leto dni kasneje moramo reči, da tega cilja nismo dosegli. Romuni in Bolgari še vedno potrebujejo vizume za pot v Kanado, ob enem pa so bili vizumi ponovno uvedeni, naprimer za češko. Tukaj gre za problem medsebojnih odnosov, kajti vse države članice so umaknile vizumske zahteve za kanadske državljane. Pojavlja se tudi problem koherentnosti, kajti po eni strani je Kanada umaknila vizumske zahteve za, Kroa, eh, za Hrvaško, se upravičujem, ki je ena od držav kandidatk, ob enem pa jih je obdržala za države EU. Majski vrh bi moral prinesti veliko napredka na tem področju, zato da bodo vsi državljani lahko potovali brez vizumov. Potrebujemo konkretne ukrepe, zato da bo ta cilj visoko na dnevnem redu, kajti z načelnimi deklaracijami več nismo zadovoljni. Ti ukrepi so nepošteni, še posebej za moje državljane, ki so člani Evropske unije in smo od vstopa v EU dosegli velik napredek. Hvala. Hvala, gospod Preda. Sedaj pa gospod Leichtfried za minuto in pol, prosim. Grazie, Hvala, gospod predsednik. Sprašujem se, zakaj imam vedno občutek, da moram komisijo sumiti, da dejansko stvari noče prinesti v Evropski parlament. In tako je tudi z prostotrgovinskim sporazumom, o katerem se pogajamo s Kanado. Pridružil bi se kritiki kolegic in kolegov, ki so rekli, da obstajajo določeni sumi, predvsem to, kar je omenil kolega Higginski, mu dam popolnoma prav. Trgovski sporazum je nekaj dobrega takrat, kadar služijo splošni dobrobiti na obeh straneh ne pa, kadar skoraj da izključno služijo interesom posameznih velikih multinacionalk. In če nekdo prejme informacije, da v takšnem sporazumu zdravje oziroma zdravstvo, izobraževanje, javna varnost postanejo predmet trgovinskega sporazuma, da naj bi se jih deregulariziralo, privatiziralo, potem pa res sumim, da to služi dobičku nekaj malih, nekaj velikih in da škodi malim. In rad bi vas svaril potem, da mimo nas uveljavljate takšne sporazume. Drugo, če se pogajamo s starim partnerjem, kot je Kanada, in če se srečamo z njim, potem je treba tudi uh, govoriti o stvarih, ki niso tako prijetne. In v takšnem pogovoru sodi tudi vprašanje za kola tjulnov. Pa ne zato, da bi koga razjezili, ampak da tukaj jasno povemo naše stolišče in da rečemo, da se najde neko rešitev, kako bi lahko to bogatenje na račun malih živali tudi zaključili. Hvala. Hvala lepa, gospod Leichtfried. Sedaj pa dajem besedo gospodu Marinesku. Hvala lepa, gospod predsedujoči, moj kolega, gospod Bodu. Ni uspel pripotovati v Strasbourg, zato govorim o njegovem imenu. 39 državljanov EU trenutno ne more potovati v Kanado brez vizumov. Več kot 22 milijonov teh ljudi je Romunov. Dejstvo, da Kanada in ZDA ohranjata vizumske zahteve za državljane EU, ustvarja dva razreda državljanov EU. Potrebujemo enoten pristop k temu problemu. Predsednik Barozo je na prejšnjem vrhu ustrajal pri tem, da se ta problem reši in s tem pristopom moramo nadaljevati. Kar zadeva Romunijo. Od leta 2004 se je stopnja zavrnjenih vizumov od leta 2004 torej povečala iz 16 na 25 odstotkov. Veliko Romunov živi v Kanadi na podlagi uradnega priseljevanja, ne razumem pa, zakaj je Kanada leta 2009 uvedla oziroma omaknila vizumske zahteve za državo kandidatko ko pa je toliko državljanov iz tiste države, ki živi v tej državi. Prav tako menim, da bi tudi češki državljani morali potovati brez vizumskih zahtev in vzroki za ponovno uvajanje vizumov ne smejo postati merila za druge države. To merilo je bilo uvrščeno na dnevni red, zahvaljujoč Evropskemu parlamentu in stališče EU iz oktobra 2009 mora ostati uporabiti moramo klauzulo o solidarnosti, če to ne bo rešeno do konca maja 2010. Gospa Eštenova, umik vizumskih zahtev bi bil zelo velik uspeh v vaši karieri in želim vam veliko uspeha pri tem. Hvala lepa, gospod Marinescu. Sedaj podajem besedo gospodu Arsenisu za minuto in pol. Izvolite. Sad. Hvala lepa. Gospod predsedajoči, Kanada je ena od najstarejših prijateljev in zaveznikov Evropske unije. To poteka že od leta 1959. Ampak vedno smo si delili spoštovanje in urednote. Je pa tudi ena od desetih najpomembnejših odnesnaževalcev na svetu. Je sopodpisnica Kjota, Javno pa so prav tako povedali, da ne bodo spoštovali svojih obveznosti. Izpusti so se pravzaprav povečali. Razlog za to pa je predvsem pridobivanje nafte. To še bolj škodi okolju kot običajno pridobivanje nafte. Zato se porabi tudi več vode in tako je škoda biotski raznovrstnosti zelo obsežna. To hkrati uničuje borelske gozdove in ti so eden najpomembnejših virov zmanjševanja CO2 na svetu. Kanada porabi 77 dolarjev na osebo, za okoljska vprašanja, naprimer druge države pa za to porabijo tudi dvakrat več. Kanado moramo pozvati, da bo ravnala v skladu z mednarodnimi pogodbami in konvencijami, ki smo jih podpisali skupaj. Mi se tega držimo enostransko in to ne sme biti podlaga za nadaljno sodelovanje. Hvala lepa, gospod Arseni, sedaj pa dajem besedo gospodu Miroslavu Mikolašiku za dve minuti. Da. Pa... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod predsedujoči, gospa visoka predstavnica, baronica Eštenova, kolegice in kolegi, od leta 1959 je Kanada ena naših najtesnejših in najstabilnejših partneric pozdravljam dejstvo, da je pod trenutno desno-sredinsko vlado gospodarsko stanje v Kanadi boljše. Pod prejšnjo vlado to ni bilo mogoče. Razvoj valute kanadskega dolarja je dober znak za preostali svet in to povečuje tudi dobrobit vseh kanačanov. Upam, da bomo v, na vrhu EU Kanada lahko dosegli napredek na področju trgovinskih pogajanj in trgovinskega sodelovanja. Kanada je enajsta največja trgovska partnerica EU in predstavlja 1,7 odstotka trgovine EU pa je druga največja trgovska partnerica Kanade in Kanada je drugi največji vlagatelj v EU. Leta 2008 je trgovina znašala skoraj 50 milijard dolarjev. Od tega je bilo 20,8 milijard dolarjev v storitvah. Boljši dostop do trgov bo dodatno poglobil obojstransko trgovino in to je dobro za gospodarstvo, tako EU kot Kanada. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospodu Janu Brežini. Vážený pane predsedajúci, pani vysoká predstaviteľko. Hvala lepa, gospod predsedujúci, gospod vysoká predstavnica, kolegice in kolegi. Skupna vizumska politika EU je pred velikim izzivom. Zadnjih deset mesecev so češki državljani morali zaprositi za vizum, če so želeli vstopiti v Kanado. Kanada je sprejela enostranske ukrepe proti Češki republiki, zato so kanadske oblasti obšle oblasti EU, ki so odgovorne za skupno vizumsko politiko. Pristojnosti držav članic in tudi prestiž organov EU je ogrožen to so ukrepi brez primere strani Kanade proti državljanom EU. Češki državljani pričakujejo, da bo Evropska komisija odločno ukrepala legitimne interese države članice EU. Vrh EU-Kanada, ki ga pripravljamo, bo zelo pomemben in ta točka mora biti na dnevnem redu. Ta stvar se vleče že predolgo in mislim, da je treba ukrepati pozdravljam dejstvo, da je oktobra leta 2009 komisija sprejela poročilo, v katerem smo zahtevali, da bi Kanada odprla vizumsko pisarno v Pragi in zato, da bi določili urnik za umik vizumskih zahtev. Kanada ni prva, ampak druga. To pomeni, da komisija in svet ne smeta biti zadovoljni s trenutnim razvojem dogodkov. Pritisk na Kanado moramo povečati in ne zmanjšati. Zato pozivam Evropsko komisijo, da okrepi svoje zaveze in da ponovno jasno in odločno pove, da je nezadovoljna z razvojem dogodkov in da zagrozi, da bo uvedla vizumske zahteve za kanadske javne službence in diplomate. Čeških državljanov se ne boste rešili z lepimi besedami, žoga je na vašem delu igrišča gospod Barozu se bo srečal s kanadskim predstavnikom in če ne bomo postali nekoliko bolj samozavestni pri ravnanju s Kanado, potem ne bomo dosegli napredka. Rezultat bo, da bo usoda Čehov v lučeh Evropske unije zelo prizadeta. Vemo pa, kaj to pomeni za solidarnost. Hvala. No. In sedaj je prišel čas, da predam besedo gospodu Karasu. Gospod predsednik, gospa podpredsednika, gospe in gospodje, kot član delegacije EU Kanada bi rad povdaril, da ima ta Kanada in EU skupne vrednote, naše skupne vrednote. so temelj za oblikovanje naše družbe. To skupno osnovo moramo okrepljeno izkoristiti, za postavitev novih pogojev za novega sodelovanja. Upoštevanje multilateralizma, kar se tiče tudi upoštevanja listine Zveze narodov, je temelj našega partnerstva. Moramo okrepiti naše odnose tudi na politični ravni. Sporazumom, o katerem danes razpravljamo, bomo prvič razpravljali o nekem sporazumu v okviru nove pogodbe. To mora komisija videti. Preglednost in pa vključevanje Evropskega parlamenta je temeljni pogoj za uspešen izid eh, pogajanj. In to o tem smo že marsikaj slišali. Potem vizumi za češke državljanke in državljane. To je nekaj nespremljivega in to je treba odpraviti kritika Kanade zaradi, zaradi strogih določil v zvezi z prodajo um, izdelkov iz tjulnov, to kaže na to, da ima Kanada s tem problem, ne mi. Ampak cilj je, da s Kanado ustvarimo še drugačen prostor, kot je nafta. Tu moramo dati signal proti protekcionizmu. Morda je to lep signal da je tisti dan, ko je Joe Biden v Evropskem parlamentu, ko bo govoril v parlamentu v Bruslu, da bo hkrati potekal tudi vrh EU-Kanada. Kaj ti zanima nas učinkovito, dobro sodelovanje z obema deloma severnoameriškega kontinenta. In to je za nas zelo pomembno, se želimo tudi skupaj prevzeti veliko odgovornosti na svetu. Hvala. Uh, Hvala lepa.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 doseganju dogovora oziroma sklepanju dogovora z Kanado. Kanada mora svoja pravila za azil ponovno preučiti. Gospa Eštonova. Ali ste Kanado opozorili, da 2013 ni ustrezen datum in da zaradi tega eh, Kanada ne bo več posebej zanimiva za iskalce oziroma prosilce za azil? Ali ste na dnevni red uvrstili ta datum? Gre za dnevni red vrha ki se je v pripravi. In če niste, ali veste, kakšne so možnosti, da ta sporazum v Evropskem parlamentu ne bo ratificiran zaradi tega, ker ne bomo tolerirali enostranskega obnašanja proti trem državam, članicam Evropske unije. Zahtevam, da se ustrezno spremeni uh, Eh, sistem azila v Kanadi in tudi eh, pravila za vizume, ki veljajo za skoraj 50 milijonov evropskih državljanov. No, sedaj pa prehajamo na postopek eh, CHDI in dajem besedo kolegi Sergiu Silvestrisu. Hvala lepa. Mislim, da je današnja razprava eh, jasno eh, pokazala, kako pomemben bo vrh Maja. Vsi so rekli, da so odnosi, partnerstvo za Kanado, skupni interesi, skupne vrednote za to veliko um, demokratično državo izrednega pomena. Vendar pa se je treba izpostaviti nekatera vprašanja, ki jih je eh, treba razrešiti, če se le da, kajti rešitve so pomembne in ne bitke. Sprvo treba je zahtevati reciprocitetnost, eh, ko gre za prost pretok eh, državljanov, tako kanadskih kot evropskih. Eh, nisem ne Romu, ne Čeh, ne Bolgar, vendar kot evropski državljan se čutim enako oropan svojih pravic, če drugi evropski državljani ne morejo svobodno potovati. Sam govorim hitro, gospod predsednik, ker me vi razumete. Dobro, ok, zaradi tolmačev. Po druge strani pa kanadski državljani lahko uh, prosto potujejo po celotni Evropski uniji. Gledamo na televiziji razne reportaže, um, kako se obravnavajo uh, razni Eh, priseljenci in tako dalje. Ampak mislim, da tukaj ne smemo biti toliko prizadeti, kot moramo ukrepati. Če bomo imeli odnose z Kanado take, kot ne bi bili, to pomeni, da moramo izpostaviti tudi stvari, ki niso v redu. Najlepše hvala in gospod Eštonova, pričakujem, da boste poročali tudi temu parlamentu. Hvala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 Eh, začetkom vrha moram še posebej povdariti solidarnost kot eno glavnih temeljnih vrednot Evropske unije. To moramo spoštovati, če želimo kredibilnost med našimi državljani. Solidarnost je treba upoštevati tudi, če je le ena od držav članic v državah. Eh, že dolgo velja zahteva po vizumih za češke državljane ze strani Kanade. In eh, Češka republika eh, je to uvrstila na svoj dnevni red pri zonanih odnosih z Kanado že februarja. Eh, pripravljeno je bilo veliko poročil in tudi podporo smo, podpore smo bili deležni v drugih držav članic, vendar je pri tem bilo doseženega kaj malo napredka pričakujemo spremembo regulative eh, v Kanadi na tem področju v letu 2013, vendar to še zdaleč ni dovolj za češke državljanja. Govorimo o krizi zaupanja v evropske inštitucije in o pomankanju te solidarnosti je to prav gotovo upravičeno. Najlepše hvala in sedaj dajem besedo gospodu Davisu. Hvala, gospod predsednik predsedujoči. Eh, mislim, da lahko kanačanom čestitamo zaradi diplomatskih spretnosti. Pred kratkim so se na konferenci o ogroženih vrstah živali povezali z Japonci, ko je šlo za modroplavutno tuno. Naša, naše stališče kot Evropska unija je bilo nejasno, sami smo porabili ogromno časa, da smo se med sam pogovarjali, namesto da bi se pogovarjali z drugimi. Japan, Japonska in eh, Kanačani pa so se mesece prej pripravljali, eh, se pogovarjali z. Eh, svojimi prijatelji, eh, zato da bi prišli do skupnega rezultata. Mi pa smo bili neorganizirani in šipki. Komisar za okolje je rekel, to se nikoli ne sme več ponoviti, ampak to se stalno dogaja na konferencah po celem svetu. In Enostavno ne moremo uporabiti naših diplomatskih spretnosti, ki obstajajo v Evropi, zato da dejansko uporabljamo uh, resurse, ki so nam ne voljo in, ne, uh, in se ne lotevamo zadev premalo ustrezno. Hvala lepa, gospod Oppenheim. Hvala. Menil bi na problem pri izvajanju pravic, nematerialnih pravic. Kanadski profesori pravijo, da naj bi v celoti tudi obnovili, da naj bi ta sporazum bil enak kot obnova celotnega pravnega sistema v zvezi z avtorskimi pravicami. Na eni strani seveda imajo intelektualno lastnino, na drugi strani pa obstajajo strogi predpisi pri. Um, kopiranju in audiovizualnih zapisov in tako naprej. In to je zelo pomembno in to se zdi še bolj pomembno pri uveljavljanju nematerialnih dobrin. Internet namreč onemogoča zaščito nematerialnih dobrin, pravnih dobrin in to zagotoviti brez čezmejnih um, sporazumov. Sem tudi zato, da bi prepovedali to, da se lahko v kino nekaj snema za kamerami, za kamkorderi in to je treba tudi Kanadi povedati. Uh, Torej, ne smemo pa tudi dovoliti, da pride do nekega totalnega nadzora v, na internetu. Ne smemo dovoliti, da ima Kanada drugačno tradicijo in drugačno pravno pot. Upamo, da bomo našli pravo pot, čeprav je težka. Hvala. Hvala lepa, gospod Obermajer. In sedaj dajem besedo gospodu Rubiku. Hvala, predsednik, komisarka, gospe in gospodje. Mislim, da je najpomembnejše, da se zauzamemo za mala in srednje velika podjetja, kajti ravno v gospodarski krizi je tam dve tretjini zaposlenih in 80 odstotkov davčnih prejemkov. Zato je najbolj pomembno, da javne razpise prilagodimo predvsem tako, da imajo mala in srednje velika podjetja priložnost, da dobijo tudi javne razpise. Potrebujemo pa tudi tehnične predpise, tako imenovani trade facilitation v teh sporazumih, ki mora biti v zadostni meri upoštevan. Zanima me, ali imate tu z Svetovno trgovinsko um, organizacijo nek dogovor, da bi osnove iz pogajanja v Dohi upoštevali tudi pri tem sporazumu o prosti trgovini. Hvala. Najlepša hvala in sedaj Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Zračni prevoz je bistvenega pomena, če želimo povezati Evropsko unijo in Kanado. Sporazum med EU in Kanado o letalskem prevozu, ki je bil povezan decembra 2009 in drugi sporazum o varnosti v eh, civilnem letalstvu, ravno tako podpisan v letu 2009, sta dve pomembni sestavini naših odnosov. Prvi eh, sporazum je začasen, ker ga je treba še ratificirati in zaenkrat. Um, svet še ni dobil nobene notifikacije. Svet mora svoj predlog šele poslati Evropskemu parlamentu. Glede na pomen eh, letalskega prevoza za naše sodelovanje bi vas eh, vprašala, gospa podpredsednica komisije, kdaj bo sta ti, ta dva sporazuma dejansko začela veljati. Hvala. Eh. Najlepše hvala in beseda gre gospe Fioni Hall. Canada, is a close ally. Kanada je naša bližnja zaveznica, mi pa moramo biti kritični, ko je to potrebno. Eh, podnebne spremembe niso nekaj, kar eh, kanačani spoštujejo in tudi niso pomagali eh, v splošnih um, pogajanjih na to temo. Uh, Eh, pridobivanje eh, olj, eh, nafte iz iz posebnega peska je nekaj, kar je energetsko zelo potratno. Ali eh, bi lahko komisija eh, uporabila tak pristop tudi pri eh, kvaliteti eh, direktive in ali boste to vprašanje izpostavili pri razpravah oziroma pogajanjih o podpisu trgovinskega sporazuma. Now. Hvala lepa, gospa Hall. In sedaj dajem besedo gospe Ashton. Thank you very much, uh, Mr. Um, Hvala. Mislim, da je bila to zelo koristna in dragocena razprava za pripravo vrha. Uh, cenjeni poslanci, ste pokrili številna vprašanja in ne le predsednik komisije, ampak tudi predsednik sveta, ki bo vodil ta vrh, se zaveda vseh vprašanj, ki ste jih izpostavili in hvaležna sem za zelo dober način, kako ste mi prenesli vaše vprašanja. V zvezi z letalskim prevozom se moram še pozanimati. Rada bi se navezala na dve, tri osrednji področje, o katerih smo razpravljali. Mislim, da ste poslanci na splošno mnenje, da gre za pomemben odnos. Obstajajo pa tudi zadržki, ker vemo, kakšne je pomen. In zadržke oziroma frustracije pa imajo poslanci iz držav članic, ki so prizadete zaradi vis in to je razumljivo. A vrnimo se k trgovini, kaj ti številni prispevki so se sredotočili ravno na trgovino. Mislim, da moramo tukaj doseči ambiciozen trgovinski sporazum in to ne bo enostavno. In od samega začetka, smo, ko smo sprožili um, ta postopek, smo vedeli, da ne bo šlo za enostavna pogajanja. Moramo pa biti zelo ambiciozni tudi na obeh straneh. En primer za me je ravno pravice intelektualne lastnine. Zelo me skrbi, da bo Kanada zagotovila ustrezen režim. Ampak vem, da tudi to upoštevajo in tudi njihov pristop je bil zelo pozitiven in konstruktiven in pravzaprav gre zelo hitro. Seveda moramo tudi ustrezno informirati ustre, eh, pristojen odbor, in tudi v Kanadi se mora tega zavedati. Seveda bomo izvedli oceno tveganja in parlament bo odigral svojo ulogo pri potrjevanju ali pa ne potrjevanju tega sporazuma. Parlament ima zelo ključno vlogo pri tem. Dodala bi še dve stvari. Dober trgovinski sporazum vedno prinaša nekaj dobrega za naše državljane. Zagotavlja, da imajo državljani večji izbor, da imajo delavci več možnosti in zagotoviti moramo, da bodo vsi trgovinski sporazumi zagotovili prave priložnosti v celi Evropski uniji. Potem pa še govore je bilo o malih in srednjih velikih podjetjih in strinjam se, da je to zelo pomembno. Statistika, ki me je vedno presunila, je bila zelo zanimiva, namreč 8 odstotkov od malih in srednjih velikih podjetij pravzaprav trguje izven, zunan, izven Evropske unije. Torej, če lahko te številke povečamo in ponudimo priložnosti tudi pri javnih razpisih na določenih področjih, potem je to možnost v obe smeri za mala in srednje velika podjetja, da od tega potegnejo koristi. Govorili ste tudi o Arktiki in razpravljali smo že o tem pred kratkim v parlamentu, ampak sprejemam, da gre za to zelo pomembno vprašanje, ne samo zato, ker je povezano z drugimi pomembnimi vprašanji, namreč o podnebnem spremembu, pomembnih spremembah. Kar se nas tiče, je Kanada v sklopu tistih držav, ki nas na kopenhaškem zasedanju ni uh, privedla prav daleč. In na to se bomo še lahko odzvali. Ampak kar se tiče 3. marca, je Kanada izjavila, da v celoti podpira sporazum iz Kevenhagna. In to je bistvenega pomena. In v kontekstu vrha želimo Kanado pozvati naj bo ambiciozna, predvsem kar se tiče svojih ciljev za 2020. Mednarodni um, oglični trg, to, ta pa je bistven tudi za zmanjševanje oglikovega vodika. In tu moramo napredovati pri teh strateških vprašanjah, pri investicijah v zeleno tehnologijo, pri sodelovanju. In treba je podpreti vse ukrepe za to, da bomo lahko se borili proti vsem izzivom podnebnih sprememb. Potem pa seveda še vprašanje v zvezi z vizumi, to je zelo pomembno. In države članice, ki so tukaj predstavljene skozi svoje. Um, poslance. Res je, pač so tri države, ki so prizadete. Veliko smo se pogovarjali s Kanado. In eh, tudi rekli smo, da je potrebno prilagoditev zakonodaje, ampak prav imate, da je treba postaviti to vprašanje in to bo del razprave. Mislim, da je delovna skupina že zasedala v Pragi, predvsem, da si ogleda vprašanje Češke. Uh, komisija pa je tu v celoti upletena. In rada bi tukaj odpravila vaše strahove. Vsekakor se bomo odzvali na te probleme. In tu ne gre za bilateralno zadevo, ampak gre za vprašanje EU Kanado in seveda jo bomo kot tako tudi obravnavali. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala vsem kolegicam in kolegom, ki ste sodelovali v razpravi. S tem zaključujem razpravo in Glasovanje bo potekalo na naslednjem zasedanju. Sedaj pa prekinjam eh, zasedanje, ki se bo nadaljevalo ob 19. uri čez nekaj minut, ko sledijo vprašanja komisiji.